to, kakšne bi bile politično-socialne posledice, če ne bi dosegli uspeha. Naj še enkrat povdarim, da mora parlament storiti več. Hvala. Hvala lepa. Skupna razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o forumu o enotnem trgu. Ich darf Pozdravljam gospoda komisarja Dalija in mu dajem besedo. Herr Kommissar. Gospod komisar. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, gospodarska in finančna kriza, s katero se soočamo, včasih privede do tega, da pozabimo na to, kakšne so posledice, ki jih nosijo ljudje zaradi te krize. Zato moramo storiti korak nazaj in si pogledati, kaj pravzaprav počnemo s svojimi reformami, kako le te vplivajo na gospodarsko in socialno stanje pri državljanih. Mislim, da bi morali spoštovati državljane, no vse zadnje so oni davkoplačevalci, varčevalci, potrošniki in tako naprej. Spremljati je treba podjetja, velika, majhna, srednje velika. Sodelovati je treba z regionalnimi in lokalnimi akteri. Ti akteri so prvi, ki občutijo posledice vsake odločitve, ki jo sprejmemo na področju enotnega trga. Pokazati moramo, da enotni trg lahko prinese konkretne prednosti. Zato smo organizirali Sinfo v Krakavu v začetku oktobra skupaj z vami in s polskim predsedstvom. Na tem forumu je sodelovalo več kot tisoč oseb, skoraj deset tisoč jih je bilo udeleženih na razpravi ki je potekala o enotnem trgu. Hvala lepa Rozi Tun, gospod Bušoju, Malcolmu Harborju. Hvala lepa za vašo udeležbo, hvala lepa tudi za prizadevanja parlamenta. Prav za voljo vsega tega je bil forum uspešen, ker smo združili vse akterje na enotnem trgu. Mislim, da smo bili zelo uspešni in lahko pravzaprav izpostavimo dve ključni točki konkretne ukrepe potrebujemo za to, da bodo tudi evropske državljani v času krize vedeli, kakšne so izbire in možnosti, ki jih imajo v vsakodnevnem življenju. Neposredno se je treba pogovarjati o reformah, ki jih sprejemamo. Strano si moramo prizadevati za to, da bi širili informacije tudi o svojih pobudah in sicer od tistega trenutka, ko jih začnemo obravnavati, do trenutka, ko jih začnemo izvajati. Kolegi, ki so sodelovali na tem forumu, so zbrali tudi vprašalnike, ki so se nanašali na teh 20 največjih skrbi, ki jih imajo državljani. Pogovarjali smo se o tem, kako bi lahko na notranjem enotnem trgu bolj učinkovito izvajali ukrepe, ko gre za zdravje, varstvo, za spletne nakupe, za javna naročila za zaščito intelektual, previzno intelektualnih eh, lastnin. Imamo izjavo iz Krakova, ki so jo pripravili udeleženci na tem forumu. Storiti moramo vse za to, da se uresniči vse tisto, kar je tam zapisano, da se spoštuje akt o enotnem trgu. Na treh področjih lahko delujemo. Enotni trg bi moral biti varni kraj za vsakodnevno delovanje evropskih državljanov. Želimo si, da bi evropski državljani zaupali v enotni trg, da bi poznali svoje pravice, tudi ko kupujajo v drugi državi, naprimer preko spleta ali pa ko se gibljajo znotraj Evropske unije za voljo poklicnih ali zasebnih razlogov. Namravamo poenostaviti tudi postopke medsebojnega priznavanja kvalifikacij, zato da bi spodbudili mobilnost kolegov na notranjem trgu ne smemo dopustiti, da bodo administrativne ovire preprečevale mobilnost. Treba začeti izvajati tudi vse določbe glede napotitve delavcev, spoštovati je treba temeljne pravice in svoboščine. Državljani in potrošniki bi morali bolje izkoristiti vse tisto, kar ponuja enotni trg. Komisija je včeraj sprejela tudi svežen okrepov, ki govorijo o tem, kakšne pravice imajo državljani, ki kupujejo preko spleta v svoji državi ali pa v tuji državi. Na voljo jim moramo dati alternativna sredstva za reševanje sporov, tudi s trgovci, da jim ne bo treba nujno iti na sodišče sprožiti postopka. Kar zadeva e-trgovino, mislim, da bi morali demistificirati to novo obliko nakupovanja. Tudi za podjetja bi morali narediti to okolje bolj varno, potem bi se ga bolj pogosto posluževala. Druga zadeva, notranji enotni trg bi moral biti bolj dinamičen. Direktivo o storitvah bi morali bolj celovito izvajati, vzpostaviti treba tudi boljše okolje, zato da bi spodbujali podjetja in podjetnike neposredno, da bi izboljšali pogoje, v okviru katerih bi lahko izboljšali svojo konkurenčnost na vse bolj konkurenčnem trgu, da bi odpravili upravne obremenitve. Kar nekaj specifičnih ukrepov imamo na voljo, zato da to dosežemo. Enotni patent, to je velik mejnik pri spodbujanju inovativnosti in kreativnosti v Evropi. Imamo tudi druge ukrepe, s katerimi bomo zagotovili spoštovanje pravizu intelektualne lasnine. Mala in srednje velika podjetja bi morala imeti možnost dostopati do bančnih posojil, do tveganega kapitala in tako naprej. Ponostaviti je treba pravila tudi pri javnih naročilih. Tretja zadeva pa je, da bi morali spodbujati javne ukrepe. Kar zadeva direktivo javnih naročilih, lahko povem, da bomo stvari še enkrat pregledali, zato da bodo javni in zasebni operaterji in akteri lahko imeli boljše možnosti za dostopanje do posameznih projektnih inovacij. Poleg tega bomo zapolnili tudi pravno vrzel, ki trenutno vlada na področju javnih naročil za storitve. S tem bomo tudi izboljšali odnose med zasebnimi pogodbeniki in pogodbenimi organi in oblastmi. Tak odnos bomo potem spremljali od samega začetka do konca. Izboljšati je treba tudi odnose s tretjimi stranmi v okviru javnih naročil bi morali poskrbeti za veliko večjo vzajemnost. Vse te ukrepe smo uvrstili tudi v aktu enotnem trgu. Zagotoviti moramo predvsem to, da se bodo stvari izvajale. 2012 bo ključno leto za izvajanje teh reform. To bo pravzaprav menik v našem projektu, s katerim želimo ponovno spodbuditi enotni trg 20 let po njegovi ustanovitvi. To praznovanje bi moralo biti vznemirljivo, nameravamo sodelovati z vsemi akteri na enotnem trgu, želimo organizirati teden enotnega trga, sredotočili se bomo na novo rast, skladno s smernicami iz izjave iz Krakova. Tekom tedna bomo organizirali lokalne prireditve v vsaki državi članici, veliki dogodek pa bo potekal v Bruslju. Računam tudi na vašo deležbo, zato ker si želimo, da bi ob 20. obletnici enotnega trga zagotovili uspeh za vse. Hvala. Hvala lepa, komisar Dali. Sedaj pa govornik je v imenu političnih skupin. Prvi je na vrsti moj sonarodnjak iz Baden-Württemberga, kolega Švab, za dve minuti. Hvala lepa za eh, to, da ste mi dali besedo. Komisar, kolegi, kolegice. Na forumu o enotnem trgu v Krakovu smo imeli več kot tisoč udeležencev in tako smo imeli priložnosti, priložnost, da smo v srednje velikem mestu, ki ni uh, blizu Brusla, obravnavali teme enotnega trga in pa potrošniške teme. In uh, to je bilo dobro za vsebino predlagane zakonodaje. Uh, Pokazalo se je, da smo na številnih področjih eh, enotnega mnenja. Skupine so istega mnenja. Potrebno je okrepiti pravice potrošnikov pri alternativnem reševanju sporov. Potrebujemo okrepitev uh, e-trgovanja v Evropski uniji, moramo spodbujati čezmejno trgovino in potrebujemo tudi poenostavitev na področju javnih naročil združeni smo bili vsi, vse politične skupine in tudi to, kar je povedal gospod Monti za svoj dokument, ki ga je pripravil za komisijo, da potrebujemo ne samo gospodarsko upravljanje, ampak tudi upravljanje enotnega trga, da potrebujemo poenoteno regulacijo za države članice. Eh, torej, vse to je soglasno podprto tukaj v parlamentu. Zato se moram osredotočiti na zaključke foruma o enotnem trgu v Krakovu. Polski državni sekretar je opozoril na to, da bi morale biti države članice pripravljene sprejeti več uredb, če želijo narediti nekaj dobrega za enotni trg. In v imenu Evropske ljudske stranke želim povdariti, da smo uh, pri aktu o enotnem trgu um, stavili predvsem na to, da mora komisija uh, kar največ predlogov podati v obliki uredb. Pa tudi, ko gre za spore, je potrebno te na bolj učinkovit način uh, reševati, pa tudi zmanjšati je potrebna administrativna bremena za majhna in pa srednje velika podjetja. Hvala lepa, kolega Švab. Uh, sedaj pa kolegica Gephardt. Yep. Ja. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, gospod komisar. Ta forum v Krakovu je dansko bil velik uspeh. Mm, zato ga je potrebno ponoviti, kajti dobre stvari morajo imeti nadaljevanje. In uh, zahvaljujem se tudi kolegu Luju Greku. On je imel osnovno idejo uh, zato, da bi v obliki takšnega foruma predstavili 20 glavnih eh, tem za naše državljane. Um, to je bila srčika tega, kar smo počeli. Želeli smo postaviti v spredje pomisleke in pa skrbi naših državljanov, tako da enotni trg za nje več ne bo nekaj abstraktnega, ampak jim bo predstavlja dodatno vrednost. In tukaj gre za tako pomembne teme kot prepoznavanje poklicnih kvalifikacij, možnost za to, da imajo mladi ljudje bančni račun v drugi državi, kar je včasih zelo težko, pravna varnost pri nakupih na spletu. Um, direktiva o napet napotenih delavcih, ki jih je potrebno spremeniti, okrepitev vloge majhnih in velikih podjetij in tako naprej in tako naprej. Veliko tem smo obravnavali. Gospod komisar, v prihodnosti pa bi morali težišče premestiti na rešitve. Zato pričakujemo vaše rezultate, pričakujemo to, kar ste obljubili za naslednje leto kot komisija, parlament in pa socialdemokrati bomo na pozitiven način kritično spremljali to, kar nam boste predložili. Hvala lepa, kolegica Gebhardt, sedaj pa kolega Bušoj. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, komisar Dali, kako smo že večkrat povedali, je ponovni zagon enotnega trga nekaj, kar ni odvisno samo od evropskih institucij. Rešitev morajo izhajati iz širših dialogov z vsemi udeleženimi stranmi, ne glede na to, ali so to podjetja, potrošniki, nacionalne oblasti, socialni partneri, sodniki in tako naprej. To je bil tudi cilj forma enotnem trgu v Krakovu in ta je bil zelo uspešen. Eh, kot eh, član odbora INTA moram povedati, da je bila udeležba na tem forumu zelo dragocena izkušnja. Udeleženci so vodili konstruktiven dialog, ki je ponudil dragocen pogled v to, eh, kaj oni smatrajo za prednostne naloge, ko gre za prihodnji razvoj enotnega trga. Nekaj je, iš, nekaj je išlo iz foruma, kar se mi zdi izredno pomembno. Namreč večina državljanov in časih tudi nekateri izmed nas smatrajo zakonodajo enotnega trga za nekaj zelo tehničnega. In včasih je to res. Z veseljem sem pa ugotovil tudi to, da so na forumu tudi državljani povedali svoje zgodbe v zvezi z enotnim trgom to kaže na to, da gre pri enotnem trgu v prvi vrsti za državljane, za navadne ljudi, ki se soočajo z težavami, ko gre za uresničevanje njihovih pravic. Zahvaljujem se polskemu predsedstvu za zavezanost trg, enotnemu trgu in pa eh, to, da so uvrstili tudi eh, izjavo iz Krakava eh, na svet za konkurenco. No, videli bomo, če to dejansko pomeni neko spremembo. Institucije morajo dokazati, da bodo upoštevali prednostne naloge, ki jih navaja izjava iz Krakava. Pokazati moramo dovolj politične volje za to, da najdemo učinkovite rešitve in da jih tudi izvajamo. Zakonodaja je lahko učinkovita, ampak ne more biti učinkovita brez pravočasnega izvajanja na nacionalni ravni. Forum za enotni trg je odlična pobuda, ki bi se morala v prihodnosti nadaljevati. To je prava pot naprej, Če želimo napredovati in če želimo straniti še obstoječe ovire in če želimo približati naše državljane enotnem trgu. Zato pozdravljam idejo o tem, da bi vzpostavili spletni forum o enotnem trgu. To bi lahko bil stalni forum za dialog z vsemi odeleženimi stranmi. Mislim, da bi morali naslednje leto praznovati 20-letnico enotnega trga, morali bi organizirati decentralizirane dogodke v vseh državah članicah, kako je že bilo predlagano. Na nazadnje zadnje se želim zahvaliti um, vsem tistim, ki so organizirali forum o enotnem trgu. Zahvaljujem se predvsem komisarja Madalijo in pa Barniju, parlamentu, polskemu predsedstvu in pa vsem državljanom, nevladnim organizacijam, podjetjem in pa drugim udeleženim stranem, ki so prispevali k uspehu prvega foruma o enotnem trgu. Hvala. Hvala, kolega Bolšoj. Sedaj pa kolega Harbor za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot uh, predsednik odbora se želim najprej zahvaliti tako komisarju Daliju, ki je energično sodeloval eh, na forumu, podal je tudi zaključni govor in pa zahvalim se tudi komisarju Barniju, srečal sem se z njim uh, na Malti in uh, to je bil del njegove misije, da obišče vse uh, države članice in tam predava o enotnem trgu. E, ključnega pomena za uspeh foruma o enotnem trgu je bilo dejstvo, da je um, izvajanje enotnega trga vaja iz partnerstva. Um, tega ne moremo preprosto urejati za tehnično regulacijo iz Brusla. Prav tako ne more doseči tega doseči en sam komisar in ne države članice, ko delujejo same. Izkušnja je ta, da morajo države članice tesneje sodelovati med seboj in da morajo izmenjevati informacije, bolje skrbeti za potrošnike, da morajo omogočiti tudi spletno reševanje sporov, ki ste ga pravkar omenili, gospod komisar. In to je postalo jasno pri naši promociji tega foruma polsko predsedstvo je igralo ključno vlogo, zato mi je žal, da danes eh, niso tukaj. Eh, to je bilo na vrhu seznama njihovih prednostnih nalog in tudi poročali so o forumu. Eh, akt o enotnem trgu je bila glavna točka na vrhu let, 23. oktobra in mislim, da je forum prispeval k temu. Um, bistvena zadeva, ki sem jo želel povedati, pa je naslednje. Bist, torej, če želimo sodelovati v razpravah z ljudmi, ki so navdušeni nad enotnem trgu, uh, moramo najprej uh, razumeti, da nezadostno sporočamo vse uh, koristi in pa pozitivne rezultate, ki jih prinaša enotni trg. Zahvaljujem pa se tudi eh, komisarju, ki je omogočil, da smo na spetni strani komisije objavili vse potrebne informacije o enotnem trgu. Hvala lepa, slab kolega Trianta Filidisa, za eno minuto. Hvala lepa. Način dokončanja enotnega trga bo bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Evropa seveda potrebuje učinkovit enotni trg in mora razumeti, da ima ta trg tudi socialno in gospodarsko eh, dimenzijo. Potrebno je zagotoviti solidarnost, eh, podporo posamezniku in pa pravicam eh, skupin um, akt. No, ampak zdi se nam, da akt o enotnem trgu še ne izpolnjuje svojih nalog. Želimo, da bi se polno spoštovalo pravice potrošnikov. Javno dobro moramo postaviti na te želje trga. Želimo socialna jamstva, tako da bodo zaščiteni državljani in pa njihova delovna mesta. In pomembni so tudi eh, pogoji, v katerih delajo ti ljudje. Istočasno je pa potrebno spoštovati tudi konkurenčnost. Ne želimo dodatnega spodkopavanja socialne Evrope. Eh, druge alternative ni. In jasno moramo povedati, da želimo postaviti ljudi pred dobiček. To je edina alternativa ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za preostalo človeštvo. Hvala lepa, sedaj pa prestali govorniki, najprej kolegica Tun in Hohenstein za minuto in pol. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi gospodu komisarju. Hvala lepa za vse te prisrčne besede, ki ste jih naslovili na tiste, ki smo organizirali ta forum. Mislim, da smo na tem forumu vsi dobili krila vsi tisti, ki vsakodnevno delamo na tem, da bi odpravili ovire, ki še vladajo na enotnem trgu. Želimo si, da bi Evropska unija bila dobra za potrošnike, za podjetnike. Namreč to je skupina ljudi, ki pravzaprav predstavlja samo osnovo Evropske unije. Hvala lepa tudi komisarju Barnjeju, ki je sodeloval pri organizaciji foruma, predvsem pa hvala lepa generalnemu direktoratu za notrni trg, tudi generalni direktorici, ki jo premalo krat omenjamo, ampak ona je, mislim, da znatno prispevala k uspehu tega foruma. Izkušnja je bila edinstvena, izvrstna. Strinjam se s tem, da moramo nadaljevati z dialogom, ki ga vodimo z družbo. Prisluhniti je treba glasovom iz družbe. Izjava iz Krakova je jasna, pravi, da moramo nadaljevati na podlagi doseženih rezultatov. Gospod komisar, kdo je sprejel odločitev, da bo naslednji forum organiziran v Bruslju? Kolikor vem, ta odločitev še ni bila sprejeta in vse zadnje bi morala tako parlament kot komisija sprejeti skupaj. Obstajajo tudi drugi predlogi, kje naj poteka naslednji forum. Še zadnja zadeva, gospod predsedujoči, če smem. Hvala lepa. Naslednji je kolega Koreja de Campos. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar Dali. Forum o enotnem trgu je bil dobra ideja, ta forum je potekal v Krakovu, šlo je za bogato izkušnjo, veliko je bilo plodnih razprav v okviru polskega predsedstva skupaj z nacionalnimi, regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi uh, organi in pa za civilno družbo. Imamo tudi uh, načrt komisije iz uh, aprila v zvezi z aktom na enotnem trgu je bilo identificiranih 35 eh, eh, prednostnih nalog. Če želimo eh, enotni trg, potrebujemo zaupanje strani potrošnikov in pa državljanov. Um, ampak to ni nekaj samo po sebi umevnega, to je potrebno spodbujati in hraniti. Enotni trg ni samo nekaj eh, črno-belega, enodimenzionalnega, potrebujemo horizontalno vprašanje, potrebujemo zaščito potrošnikov, okolja, trajnostne ukrepe. Forum o enotnem trgu bi moral postati. Uh, simbol za Evropsko unijo. Moral bi potekati vsako leto z raznoliko udeležbo vseh različnih eh, področji. Hvala lepa, kolega Koreja de Campoš. Sedaj pa še kolega Kožušnik za eno minuto. Hvala lepa. Po mojem mnenju je enotni trg edini inštrument, ki lahko spodbuja rast in pa zaposlovanje v Evropi. Enotni trg ima svojo zgodovino, več kot 20-letno zgodovino. Forum v Krakovu ima prav tako svojo zgodovino. Osnovna ideja izhaja iz poročila Grek, sam pa sem eh, spoznal to idejo iz razprave, ki sta jo vodila Mario Monti in pa uh, gospa Fontun. Eh, zato se zahvaljujem eh, ne samo eh, polskemu predsedstvu, ampak vsem kolegom iz, naše, iz našega odbora in politične skupine, kajti ta forum je bil izredno uspešen. In to potrjuje tudi dejstvo, da je bila Roza Tun včeraj imenovana za najboljšo evropsko poslanko na področju enotnega trga. In v tem trenutku ji prisrčno čestitam tudi v imenu preostalih kolegov. Hvala lepa, sedaj pa postopek catch the eye. Naj predajem besedo uh, eh, gospi Pasesko. Foarte mult, domnule președinte, rolul pieței unice este decisiv. Hvala lepa vloga enotnega trga je bistvenega pomena, če bi si naj Evropska unija eh, opomogla od trenutne stagnacije v času gospodarske krize. Prav tako moramo nadzorovati eh, izvajanje norem v zvezi z enotnim trgom. To je predpogoj za uspeh trga. Države članice morajo več prizadevanj usmeriti v prenos evropske zakonodaje. Uh, Eh, zadnja točkovna tabela je pokazala, da je moja država ena izmed zadnjih desetih držav, ki so registrirale izboljšavo pri izvajanju eh, zakonodaje. Eh, imamo povprečno 2,8 meseca zaostanka pri izvajanju zakonodaje. Romunija je sedaj na četrtem mestu. Evropska unija mora spodbujati sodelovanje med evropskimi, regionalnimi, nacionalnimi oblastmi, zato da bi se izboljšala izvajanja evropskih norm. Hvala lepa, kolegica Basesku. Sedaj pa kolegica Tikov. Konsolidara PC Uniča, Rene Vojede. Hvala lepa. Za konsolidacijo notnega trga je potrebna mobilizacija eh, oziroma mobilnost delavcev, prepoznavnost kvalifikacij in pa uh, omrežje eh, enotnih uradov. Potrebujemo enoten okvir poklicnih kvalifikacij za to, da bi spodbudili mobilnost delavcev. Moramo tudi izboljšati vzajemno prepoznavanje poklicnih kvalifikacij. Uh, te igrajo pomembno vlogo pri uh, vprašanju napotenih delavcev. Moramo tudi okrepiti zaupanje potrošnikov in pa majhnih in srednje velikih podjetij, zato da bodo ta lahko bolje uporabila splet. Eh, pričakujemo predloge o digitalnem trgu, Na ta način bomo morda dosegli eh, oziroma uspeli uveljaviti elektronski podpis. Prav tako potrebujemo Evropsko zakonodajo za zaščito osebnih podatkov. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Galpilc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr! A fórumok kult szerepet jel... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, enotni trg igra pomembno vlogo pri izmenjavi informacij in uh, razvojni cilji ter eh, cilji na področju zaposlovanja so lahko izpolnjeni samo, če bo parlament pri tem dobil pomembno vlogo. Do konca leta moramo doseči dogovor, ampak ta dogovor mora biti, mora zač, moramo začeti izvajati kar najhitreje. Na ta, na ta način bomo lahko zagotovili eh, veliko koristi za naše državljane, vendar pa morajo drža, države pri tem eh, izvajati vsa določila našega dogovora. Eh, in seveda ne smemo pozabiti tudi na majhna in srednja velika podjetja. Ta do sedaj niso bila v ospredju. Zmanjšati je potrebno obremenitev teh podjetij. Komisija se je odločila, da bo pripravila tudi študijo o administrativnih obremenitvah eh, majhnih srednjih podjetij majhnih in srednje velikih podjetij. Kolega Sikevski. V dobie kryzysu finansowego i gospodarczego jest wspieranie jednolitego rynku, jednolitego rynku, który... Hvala lepa. Podpora enotnemu trgu je osnova uspeha Evropske unije. Aprila je Evropska komisija predstavila svežen ukrepov, za izboljšanje delovanja enotnega trga, gre za akt o enotnem trgu. Komisar Barnier je vodil ta projekt, gre za več ukrepov, ki ne bi koristili delovcem, podjetjem in potrošnikom. Štire prednostne naloge so ključne za enotni trg. Po ustanovitvi teh glavnih ukrepov je preteklo 20 let, nismo izkoristili celotnega potencijala enotnega trga. Torej, to pomeni, da potrebujemo še dodatne ukrepe za to, da bo ta glavni motor evropskega gospodarstva, enotni trg, lahko v celoti deloval. Hvala lepa, kolega Sikevski. E, kot zadnji bo pa v postopku kaj še spregovoril kolega Karas. Gospod predsedujoči. Najprej čestitam poslanki Tunjan Hohenstein, eh, čestitam mi uh, eh, za prvi forum o notnem trgu. To mora biti nekaj stalnega, to mora postati tradicija in pa uh, motor enotnega trga. Enotni trg še ni popolnoma izvajan, Nis, izva, niso izvajane štiri svoboščine. Čeprav je to potencial za rast Evropske unije. Ampak eh, zato je potrebno samo to, da izvajamo to, k čemu smo se zavezali. Odpraviti je potrebno ovire. Vse moramo narediti za to, da bodo države članice um, brez napak izvajale to, kar mi tukaj sprejemamo. One zaostajajo za nami. Forum o enotnem trgu mora biti letno ogledalo za pomankljivosti in pa za eh, prednostne naloge in pa cilje na področju enotnega trga. Hvala lepa, kolega Kara, s tem smo zaključili postopek CatchDI in a, eh, zato dajem besedo komisarju Daliju. Eh, hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovani poslanci. Ravno kar končane razprave so zelo pomembne, um, če želimo ponovno uh, izpeljati svoje zaveze, izpopolniti enotni trg in se odzvati na trenutno krizo. Rešitev krize je odvisna od učinkovitega enotnega trga. Ta pa je odvisen od inovativnih podjetij in pa potrošnikov, ki bodo poznali svoje pravice. Kot sem že povedal na začetku, Tukaj podarimo tudi socialni vidik enotnega trga. Kaj ti? Potrošnikov, delavcev, ki so udeleženi na enotnem trgu, ne moremo ločiti od enotnega trga. Kot sem že prej povedal v vodu, karkoli že tukaj počnemo, želimo predvsem poskrbeti za korist za evropske državljane. In korist, koristi ne moramo doseči z nekimi evidencami, koristi lahko izpeljemo samo v praksi, um, tako da državam dokažemo, kaj smo storili. Zato moramo zagotoviti um, jasno politično podporo za um, enotni trg, kot je povedal gospod Harbor, se z njim popolnoma strinjam. Tukaj moramo sodelovati vsi moramo skupaj delovati. Države članice, parlament, komisija, potrošniki, podjetja, vsi skupaj moramo sodelovati za to, da bi poskrbeli za to, da bo enotni trg dejansko deloval. Lahko vam zagotovim, 15 um, komisarjev Evropske komisije um, se zauzema za to, da bomo um, ta enotni trg izpeljali na več področjih. Um, enako pričakujemo tudi Evropska parlamenta. Um, Evropski parlament se vse skozi zauzema za pravice MSP-jev. Bomo organizirali še veliko uh, podobnih dogodkov, kot je bil ta forum, forum iz Krakava. Ni zadnji, niti prvi takšen forum. Organizirali bomo še druge. Uspeh tega foruma pa kaže, da je jasno, da bomo vse skozi nadaljevali s temi prizadevanji. Poskušamo pripraviti več podobnih dogodkov. Sedaj ne moremo točno povedati, kako pogosti bodo takšni dogodki. Prav tako, gospod Tun, še vedno nismo določili, um, kje bo potekal naslednji forum ali kakšna podobna dejavnost. O tem se pogovarjamo, ampak dokončna odločitev še ni bila sprejeta. Kot že rečeno, tukaj moramo sodelovati vsi, zato moramo tudi vse skozi voditi dialog med različnimi akteri um, glede tih konkretnih podrobnosti sodelovanja. Zato sem prepričan, da moramo še vedno nadgrevati tisto, kar smo že dosegli. Prepričan sem, da so to koraki v pravo smer, bomo dosegli tisto, kar smo si zastavili. To pa je zelo aktiven enotni trg. Hvala. Dank, Herr Dali, und wenn Sie zweimal... Hvala lepa, gospod komisar Dali. Gospod Dun, upam, da boste res zelo kratki, samo izjema. Hvala lepa. Res hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar je mm, odgovoril na moje pripombe. Prej sem želela dokončati, eh, pa ste me prekinili. Rada bi podprla točno to, kar ste povedali. Namreč glede um, kraja, kjer bo potekal naslednji forum. Tukaj v Bruslju imamo ogromno dogodkov ta formokrako je bil uspešen, ravno zato, ker ni bil v Bruslu. Tako smo lahko šli ven iz Brusla, tako smo se lahko srečali z ljudmi, ki jih ne vidimo ravno vsak dan. Deset tisoč um, ljudi se je zanimalo za te dogodke, prav tako še veliko več drugih, um, zato mislim, da bi bilo to res zelo dobro. Äh, Hvala lepa imamo um, predlog resolucije petih političnih skupin, razprava je zaključena, glasovali bomo jutri ob 12. Naslednja točka in zadnja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Prvi bo spregovoril kolega Tökes. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a vil... Hvala lepa. 91 let je minilo, odkar. Eh,